Good afternoon, ladies and gentlemen. Please take your- Še enkrat lep pozdrav, prosim, da se posedete. In sedaj bomo nadaljevali z dnevnim redom današnjega sestanka odbora regij. Čas je za glasovanje. Vidim, da smo sklepčni, imamo kvorum. Z nami so tudi poročevalci za nekatere izmed poročil. Tako da lahko začnemo z letnim poročilom za leto 2015 o zaščiti finančnih interesov EU boj proti goljufijam. Poročevalka je gospa Džufrida. Začeli bomo kar z kompromisom ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 13, za, proti, vzdržani. No, bomo preverili elektronsko. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 13. Glasujte. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 42. Za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je to sprejeto. Lahko pa še enkrat preverimo, tako da bom gotova. Torej, elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 42. Glasujte. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. Kompromis 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Predlog spremembe 43. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Kompromis 12. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremem besede 56, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremem besede 57, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 59, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa še končno glasovanje, poimensko glasovanje, lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Mnenje je sprejeto. 28 za in 8 vzdržanih. Čestitam. Tako, naslednje glasovanje. je o razrešnici, raje imam te rumene opombe. Torej, glasujemo o našem mnenju glede razrešnice 2015, splošni proračun Evropske unije, Evropska komisija, poročevalka je Iskra Mihajlova. Začnimo z kompromisom ena, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 14. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 25, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, lahko pa preverimo elektronsko. Torej, predlog spremembe 48 glasujte. 48, torej glasujemo o 48. Glasovanje je zaključeno. Se upravičujem, ampak eh, glasovanje ni veljavno. ELS ima ene, eno osebo preveč, ki glasuje. It is not possible. Tako ponovno glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 48 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 49. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Predlog spremembe 51, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 55, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa končno glasovanje, glasujemo elektronsko, prosim, glasujte. Glasovanje je zaključeno. Mnenje je sprejeto. Najlepša hvala. Tako, nadaljujemo z naslednjo točko. Gre za evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik letni pregled rasti za leto 2017. Poročevalec je gospod Hetman. Tako, začnimo z glasovanjem. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog eh, spremembe štiri je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 Torej, če preštejemo člane ILS, e imamo pri nas 12, oziroma manj kot 12 članov. Eden torej glasuje preveč. It is okay. a problem. Yeah. Okay, it so is rejected. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6 je zavrnjen. Tako, predlog spremembe 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 9, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11, za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 17 za proti vzdržani sprejeto. 17, torej glasovali smo o 17. Želite preveriti prav elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 17? Glasujte. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Predlog je zavrnjen. Okay. Predlog spremembe 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 19, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 20, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 20, kaj ne? Ne, 21, torej predlog spremembe 21 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 22 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani. Naj to preverimo, lahko elektronsko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je zavrnjen. Kompromis 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Mnenje je sprejeto. 31 za in 6 proti. Najlepša hvala. And now. Tako sedaj pa še predlog za resolucijo glede poznega izvajanja programa evropskih strukturnih investicijskih skladov, vpliv na kohezijsko politiko in pot naprej. Sama sem poročevalka, tukaj je nekaj predlagal tudi gospod Novakov. Najprej kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeti to. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeti to. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeti to. Predlog spremembe 55 za, proti, vzdržani, sprejeti to zavrnjeno, se pravi, čujem. Kompromis 11. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 66. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 68. Za, proti, vzdržani, bomo preverili torej elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 68. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je sprejet z enim glasom več. Predlog spremembe 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 84 za, proti. Aha, tukaj imamo uh, ustni predlog spremembe, Ali kdo nasprotuje temu? Ne. Torej glasujemo o predlogu spremembe 84 za ustno spremembo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 86 za, proti, vzdržani, sprejeto ta je brezpredmeten. Gremo kar na 89, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 90, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11 z ustnim dopolnilom. Ali kdo nasprotuje ustni spremembi? Ne. Potem pa glasujemo o predlogu spremembe 11 z ustno spremembo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 18 za proti vzdržani sprejeto. Tako, sedaj pa še končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Glasujte. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 33 za, torej je sprejeto. Najlepša hvala. Torej, sprejeli smo osnutek predloga resolucije. Najlepša hvala vsem skupaj. Yes, I will.

Okay, ladies and gentlemen, my... Kolegi in kolegice, prosim, da se spet posedete. Nadaljujemo z dnevnim redom za odbor regij. Z veseljem bi rada med nami pozdravila gospoda Lemetra. The Director General for Regional and je direktor za regionalno in mestno politiko v Evropski komisiji. Mnogi izmed nas smo ga že imeli priložnost poznati. Danes pa imamo priložnost, da ga pozdravimo na naš sestanku našega odbora. Gospod Lemetre, za začetek bi eh, vam rada zaželela veliko uspeha pri delu v eh, vašem generalnem direktoratu. Z veseljem bomo sodelovali z vami v naslednjih dveh letih in pol, ko bomo pripravljali nove politike za regionalno in urbano politiko po letu 2020. Se pa osredotočamo tudi na pregled eh, zakonodajnih predlogov komisije. Zaradi tega bomo gotovo imeli še veliko priložnosti, da vas eh, srečamo in da se pogovorimo. Kot ponavadi vam bom dala 15 minut eh, na voljo za vašo predstavitev, potem pa boste sprisluhnili vprašanjem in komentarjem naših članov, najprej koordinatorjev in potem drugih članov <coughs> Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovana gospa Mihajlova. Tudi jaz bi vam rad eh, za začetek čestital ob ponovni izvolitvi. Želje, ki ste mi jih namenili, gotovo vključujejo tudi veliko lastnega interesa, kaj ne? Po mojem mnenju smo sedaj ravno v pravem trenutku, da se vam pridružimo v vašem odboru. Kot ste že povedali, je za mano nekaj eh, prvih mesecev mojega dela in v tem času sem imel priložnost spoznati nekaj članov vašega odbora. Predvsem oktobra, ko ste imeli skupni sestanek z odborom Kote, odbora regije ampak januar je vedno dober trenutek za to, da vam predstavim naše ambicije in naš delovni program. Z veseljem bom tudi prisluhnil vam, vašim vprašanjem in komentarjem glede tega, kaj si želite od nas v roku naslednjega leta. moj namen ni, da bi tukaj eh, navajal dolge komentarje. Rad bi povedal le naslednje. Leto 2017 bo po mojem mnenju leto kot še nobeno poprej. Po tej razpravi lahko morda še dodatno poklepetamo o tej mislim. Če pa se posvetim našemu delovnemu načrtu, bi vam rad podal kratko predstavitev, ki bo razdeljena v tri podteme. Prvič, izvajanje, se pravi trenutno obdobje, ki zadeva. Druga podtema so zakonodajni akti, ki so trenutno na mizi. Tretja tema pa so naši načrti za predloge po letu 2020, torej za naslednje programsko obdobje. Najprej, kar se tiče izvajanja. Torej, jasno je, da še nismo tam, kjer si želimo biti, kar se tiče eh, programskega obdobja 2014-2020. Od začetka programskega obdobja je preteklo že nekaj let in iskreno rečeno smo imeli više pričakovanja. Imamo pa tudi nekaj pozitivnih novic, ki smo jih slišali v zadnjih mesecih. Namreč eh, bili smo priča povišanju stopnje izbora projektov v zadnjih mesecih. Čez približno en mesec bomo dobili konkretno potrdilo o tem, namreč do konca tega meseca morajo države članice poslati posodobljene številke in podatke o stopni izbora projektov. V primerjavi z zadnjimi podatki, ki smo jih prejeli konec oktobra, pričakujemo, da bomo videli, da bomo videli, konkretno povišanje teh številk. Kljub temu pa ne smemo biti zadovoljni s tem. Še naprej bomo izkoristili vsako priložnost, ki se bo ponudila, zato da se pogovorimo z oblastmi v državah članicah, in da jih seveda uspodbudimo, ter da se z njimi pogovorimo glede tega, na kakšne ovire so naleteli, ko so želeli izvajati te zadeve. Naše pričakovanje pa je, da bo leto 2017 leto normalizacije, ko gre za stopnjo izvajanja. Do konca letošnjega leta se bo zgodilo nekaj, kar eh, zelo potrebujemo. Namreč začeli bomo z razmislekom o prihodnosti in izhajali bomo iz dobrega izhodišča. Do konca letošnjega leta upamo, da se bo slika znatno izboljšala v primerjavi z koncem lanskega leta. Druga tema, o kateri bi želel spregovoriti, so trenutni zakonodajni akti. Predvsem bi rad spregovoril o dveh aktih, ki jih gotovo poznate. Najprej gre tukaj za predlog omnibus, ki je na prvi pogled zelo tehničen, zelo zapleten, ampak eh, Mislim, da ima zelo jasne in netehnične cilje, ki mu eh, vladajo. Prvi cilj je, da bi še v tem programskem obdobju dosegli, in mislim, da je to naša edina priložnost, da to dosežemo, občutno poenostavitev za prejemnike sredstev. Mislim, da smo šli tako daleč, kot smo si lahko privoščili, da ne bi porušili sistemov, ki so že trenutno v uporabi. Prejeli smo eh, priporočila visoke skupine za ponastavitev, ki jih predseduje gospod Kalas. In eh, mislim, da naš predlog to vključuje in upamo, da ga bosta so zakonodajalca potrdila. Danes namreč nisem v celoti prepričan o tem, zato sem to tudi omenil, sploh ko gre za dinamiko v svetu. Tam namreč obstaja nekaj odpora. In zelo težko razumem to nasprotovanje v svetu. Ampak tako za svetom, kot tudi z vami, se želimo pogovoriti in smo vam vedno na voljo za pojasnila glede eh, tega dosjeja. Namreč zavedamo se, da gre za zapleten predlog in želimo si doseči dobrih rezultatov. V tem primeru pa je tukaj pomembno seveda tudi vprašanje časa in pravočasnosti. delo mora biti organizirano na tak način, da bomo imeli možnost eh, za to, da bi sprejeli besedilo najkasneje 1. januarja 2018, seveda takšno, ki ga bo sta oba sodelovalca potrdila. Včeraj smo imeli zelo dober sestanek z vašo poročevalko, gospod Krelj in kolegi iz eh, GD regijo. Še vedno pa, kot rečeno, smo vam na voljo za kakršnokoli pomoč pri delu. Kratko bi rad omenil tudi eh, drug predlog, ki smo ga predstavili šele pred kratkim in ki so ga spodbudili določeni dogodki v tem primeru tragični dogodki. Govorim o našem predlogu za spremembo, ki bi omogočala kohezijski politiki, da izraža več solidarnosti v primerih resnih naravnih katastrof in nesreč. Močno prepričani smo, da je skrajni čas za to, da izkažemo našo solidarnost. In to na način, ko bo to tudi v pomoč in tako, da se bomo lahko odzvali hitro. Naš predlog je zelo preprost in zato upamo, da lahko pričakujemo hitrejši odziv kot je bilo to uh, pri omnibusu. No, in ne na zadnje, kar se tiče dela usmerjenega v prihodnost. Zelo sem bil zadovoljen, ko sem pred nekaj tedni izvedel, da želi parlament eh, sprejeti poročilo na lastno pobudo o prihodnosti kohezijske politike. Po mojem mnenju bi bilo idealno, če bi to poročilo lahko bilo sprejeto pred tem zelo pomembnim dogodkom v letošnjem letu na področju kohezijske politike, to je seveda kohezijski forum, ki bo potekal ob koncu junija. Seveda bi bilo idealno, če bi bilo vaše poročilo lahko ene, eden izmed temeljev, eh, ki bodo sooblikovali ta dogodek. Zelo me spodbuja tudi dejstvo, da ste imeli danes eh, dopoldne delavnico o tej temi. Kaj pa naša stran? Tudi mi imamo poln program dela. Pripraviti namreč želimo podlago za predloge v prihodnosti. Poleg tega želimo omogočiti podlago za razmislek o različnih ključnih temah. Naj kronološko podam te teme v zaporedju, kot jih imamo namen pripraviti. Prvo besedilo, ki ga boste verjetno prejeli z naše strani, je povezano z ex-ante pogojevanjem nasploh. To besedilo bi moralo biti objavljeno v koncu marca. Namen pa bo da bi imeli ne končno oceno, ampak vseeno dobro oceno tega popolnoma novega mehanizma, ki se uporablja v tem eh, programskem obdobju. Želimo ugotoviti, kakšne rezultate je to prineslo. Pričakujemo, da bo ta ocena nasplošno gledano zelo pozitivna. Kot sem povedal, to ne bo končna ocena, zato ker eh, nekaj ex ante pogojevanja še ne bo izpolnjenega do konca marca letos. To je res. Ampak upam, da se ne bomo osredotočali na to. Osredotočiti se želimo na veliko količino reform, do katerih je prišlo. To namreč so reforme. Prišlo je do veliko administrativnih sprememb, ki so jih izvedle države članice. In to v relativno kratkem času. Z njihovo pomočjo želijo zagotoviti, da bodo izdatki v kohezijski politiki bolj kakovostni kot v preteklosti, nasplošno gledano pa želijo doseči tudi to, da bi prišlo do premika k dodatnim reformam ki bi vzpodbudile rast. Torej, pobliže smo si želeli ogledati to vprašanje, zato ker je to nekaj edinstvenega. Če si ogledate instrumente, ki so trenutno na voljo, sploh proračunske instrumente, boste videli, da ni še enega mehanizma, ki bi bil podoben temu. In če si nasplošno ogledate evropski semester in kako deluje, boste videli, da priporočila za posamezne države ne vključujejo nobenih mehanizmov za vzpodbujanje. Razen seveda tega, kar se ponuja pod kohezijsko politiko preko ex ante pogojevanja in kot veste, tudi preko teh enega tipa makropogojevanja. Jasno je torej, da potrebujemo oceno tega mehanizma. Zakaj je vprašanje strukturnih reform bo še v prihodnosti zelo pomembno? In zastavljali si bomo vprašanje, kako pristopati k strukturnim reformam in kohezijski politiki v prihodnosti. To bo gotovo osrednjega pomena pri naših razmislekih. Približno ob istem času bomo objavili tudi drugi dokument, to je konec marca. In ta dokument je povezan z našo pobudo za regije, regije ki zaostajajo. Ogledali smo si dva tipa takšnih regij. Pri prvem tipu gre za regije, ki so med najmanj razvitimi v Evropski uniji za njih imamo poseben pristop, gre za dve regiji na Polskem in dve regiji v Romuniji. Drug tip regij, ki smo si jih ogledali, pa so regije, ki trmasto ne sprejemajo uh, novega pristopa. Gre za najmanj razvite, torej ne gre za najmanj razvite regije, ampak gre za slabo razvite regije, ki so že dolgo časa, že več desetletij v tej kategoriji. Torej, ta dva tipa regij, ki zaostajajo, imata različne značilnosti, se soočata z različnimi težavami in prav zaradi tega bomo o njih razpravljali ločeno v tem dokumentu. Dognanja, do katerih bomo prišli v naši analizi, nam bodo pomagala pri razmisleku o tem, kako prilagoditi politiko tako, da bo bolj učinkovita za te regije specifično. Torej, predvsem za regije, ki eh, kljub znatni finančni podpori preko zadnjih desetletij niso dobro uspevali in niso eh, ulovile drugih. Tretji dokument, ki ga bomo objavili, pa je sporočilo glede strategije za pametno specializacijo. To bo objavljeno maja letos. Tako, da bo na voljo še pred kohezijskim forumom. Podobno kot eh, dokument o eksante pogojevanju, bo tudi ta dokument služil temu, da bi prikazali jasno sliko tega, kakšna je trenutna situacija strategij za pametno specializacijo, kakšne strategije obstajajo, v katero smer gledajo, v katere sektorje eh, obravnavajo in pa tudi, kako bi v prihodnosti lahko dopolnili te strategije tako da bodo res eh, dosegale rezultate in učinke, ki si jih želimo. Tukaj bi navedel kot primer dimenzijo korporacij. Pri tem gre za pametno uh, strategijo specializacije, ki ni dobro in sistematično razvita. Torej to, smo si ogledali in uspodbujamo to, da se razvijajo tematske platforme. Namreč eh, to bi radi uspodbujali in eh, tako, da bo to napredovalo. Omenil sem že kohezijski forum, to seveda ne bo dokument, ampak eh, dogodek, ki bo zelo pomemben. In prav takrat upamo, da bo zacvetela razprava o prihodnosti kohezijske politike. Kaj pa po politiju? Takrat bomo objavili sporočilo glede čezmejnih ovir. To bo sporočilo, ki se bo posvečalo tej temi na splošno, na široko. Kaj to pomeni? Ogledali si bomo, naprimer, upravne ovire. Tako da to sporočilo ne bo omejeno samo na, to, na ta perimeter kohezijske politike, ampak se bomo ukvarjali tudi z drugačnimi ukrepi, ki bi lahko pomagali na tem področju. Torej, ukrepi, ki bi lahko čim bolj izbrisali meje v vsakdanjem življenju naših državljanov. Še dva dokumenta. Prvič strategija strategija avtonomnih regij, ta bo eh, objavljena oktobra in ne na zadnje letos bo objavljeno še eno poročilo o kohezijski politiki. Kot veste, ga pripravimo vsaka tri leta v skladu za pogodbo. In eh, zelo zadovoljni smo, da lahko to poročilo pripravimo letos. Če nam bodo pogoji to omogočali, želimo to uporabiti tudi kot eh, nekakšno sredstvo za pojasnjenje naših dodatnih predlogov za obdobje po letu 2020. No, za konec bi rad eh, povedal še nekaj o komunikaciji in komuniciranju. Povedal sem že, da je leto 2017 leto, kot ga še ni bilo poprej. Ob koncu tega leta bomo gotovo morali razmisliti o tem, kako lahko še izboljšamo svojo komunikacijo. Kako, komunic torej, kako sporočamo državljanom eh, informacije o kohezijski politiki in o Evropi nasplošno mislim, da je to skupen projekt, ki ga moramo upravljati različni akteri evropskih inštitucij, to je seveda tudi poslanci v Evropskem parlamentu, odbor regij, pa tudi nacionalne oblasti. Toliko za enkrat, najlepša hvala. Thank you. Thank you for this organized and... Um, hvala za to obsežno predstavitev. Sedaj pa bomo začeli z okrogom vprašanj in odgovorov. Na vrsti so koordinatorji skupine. Najprej gospod Van Nistelrooy. Hvala. Ja, novo leto, novi projekti na pohodu. Ja, moram reči, da je prihodnost kar obetavna. Pomembno je, da o tem tudi sporočamo to nam daje nove ideje in zaupanje, da nam bo skupaj uspelo. Eh, kratek bom. Samo dve točki. Na koncu ste govorili o prepoznavnosti. No, jaz sem se naučil, da je kolegi komisarjev eden in edini, ki ne bo trajal za vedno, ampak sedaj so eni in edini. Tako da, kar se tiče njihovega načina komuniciranja, eh, mislim, da bo vse skupaj letos potekalo zelo gladko. Eh, no, tukaj v odboru se že dolga leta ukvarjamo z kohezijsko politiko. E, mislimo, da še vedno državljani ljubijo Evropsko unijo, jo sprejemajo. Ne, to se je sedaj uh, spremenilo. Uh, ja, veste, če vozite kolo tako, da vam veter piha v hrbet, je to seveda zelo enostavno. Če pa imaš uh, nasprotni veter, je pa to seveda toliko bolj težko, sploh če še voziš v hrib, ampak vseeno moramo iti hitreje. Ja, in potem lahko še mimo prileti kakšno letalo ali raketa. Skratka, veliko je težav. Tako da, če ne bomo ponovno razmislili o našem načinu komunikacije, bomo imeli težave. če se nam v parlamentu porodi kakšna briljantna ideja, potem bi lahko to vključili tudi v omnibus. Eh, to ne bi bilo preveč enostavno. Skratka, več zaupanja eh, bi morali imeti v to, kar tukaj počnemo, tako kot ste vi danes vse skupaj zelo samozavestno predstavili. Potem eh, glede na to, kar ste povedali o solidarnosti do recimo potresov v Italiji. Strenjam se s tem, tukaj moramo biti solidarni. Sprejeli smo resolucijo o tem, imeli smo razpravo o tem. Moj občutek je bil takšen, da pač tukaj posebni primeri dobijo posebno obravnavo. V redu. Lahko celo dobijo sklade iz eh, ESIA, Šlo je pač za poseben primer. Sedaj pa, prišel, eh, sedaj pa smo dobili predlog komisije, ob katerem sem skoraj padel v stola. Predlagali so, da bi eh, takšne možnosti predvideli za vse eh, v imenu načela solidarnosti, tudi, tudi recimo za nizozemsko, čeprav tega ne potrebuje. Eh, Ja, veste, o takih stvarih bi že morali razpravljati. Zanima me, če lahko umaknete ta predlog in pripravite predlog, ki bo res pomagal Italiji. Takšni predlogi pa niso v skladu z načelom solidarnosti, to moti naše politike. To sem vam samo želel povedati. Hvala lepa, gospa Krell. Hvala lepa. Gospod generalni direktor, vi ste omenili postopek uh, omnibus. Mislim, da bi lahko še nekaj časa ostali tukaj pri nas v odboru, kajti eh, v nadaljevanju se bomo razpravljali tudi o mojem poročilu o tem. Uh, Če pa slučajno ne boste tukaj, pa bi vam predala naslednjo sporočilo. Če bi šlo samo za poenostavitev, potem eh, tukaj v odboru sploh ne bi imeli nobenega problema s tem. Ampak komisija je tukaj na področju kohezijske politike zapisala mimo grede eh, v ta predlog še nekaj stvari, ki predstavljajo bistveno spremembo kohezijske politike. To pa ne bo tako, težko, eh, to pa ne bo tako enostavno uveljaviti. ponekod že imam eh, res eh, večje pomisleke. Eh, skratka, to nam ne bo omogočilo enostavnih pogajanj. Gospa Gresle je predložila ambiciozno časovnico. Ne vem, kako nam bo uspelo vse pravočasno izvesti, In vem, da imajo tukaj tudi države članice um, nekaj dvomov. Tako da ne vem, če bo vse skupaj šlo tako enostavno. Ne vem, če si je komisija naredila uslugo, ko je vrgla poenostavitev in pa nove zakonodajne predloge oziroma spremembe zakonodajnih predlogov v isti koš. Bomo videli. In pa potem. Uh, gospod Nistrano je govoril tudi o načelu solidarnosti pri recimo naravnih uh, nesrečah. No, jaz sem že skoraj 26 let poslanka tukaj v Evropskem parlamentu. Na začetku sem bila neposredno ne, uh, upletena, prihajam iz vzhodne Nemčije, tudi nismo bili odvisni od teh programov, podpore, solidarnosti, eh, od tega smo bili odvisni. In najhujše je bilo, če smo dopustili 100-odstotno sofinanciranje, kajti potem, so posta, eh, potem smo dobili projekte, kot so most eh, brez nadaljevanja ceste ali pa samo polovico mostu in razno razne neumnosti. In še danes moram poslušati očitke zaradi tega, Eh, in zaradi tega še danes eh, ljudje Evropsko unijo eh, domevajo kot nekoga norega. Mm, mi smo sofinanciranje predvideli samo v določenih izjemnih primerjih. In to, da bi sedaj za vsako naravno katastrofo bili pripravljeni pustiti eh, kohezijsko politiko in njena pravila ob strani, uh, brez kakršnega koli lastnega financiranja, to pa Nemče je več smiseln predlog. Eh, mislim, da je smiselno to, kar je predlagal Lambert van Nistelrooy, da bi ta predlog preprosto umaknili. In to nima nič opraviti s tem, ali smo uh, solidarni ali ne. Tukaj gre re, res za osnovna načela kohezijske politike, to bi lahko rešili drugače, lahko bi tudi na ta način pokazali, da želimo solidarnost. Mi smo vedno tisti, ki se prvi zauzamemo za solidarnost. In uh, naše glavno vodilo pri oblikovanju kohezijske politike je ravno to, da želimo biti solidarni z regijami. Prav tako me skrbi vaša lagging behind inicijativa, torej pobuda za tiste, ki zaostajajo. Ne vem, kako boste izmerili, ali neka regija se ne želi več razvijati, ali pa morda obstajajo kakšni drugi razlogi, da se ne razvija. Eh, jaz vedno znova slišim, zakaj pa bi dali še naprej Siciliji eh, podporo, saj oni tega spoh ne želijo. Jaz se s tem ne strinjam. Predstavljajte, predstavljajte si, da Siciliji spoh ne bi dali podpore. Kakšna bi pa bila danes potem situacija? Se ne gre za to, da se tam ne bi želeli razvijati, ampak da preprosto uh, Eh, niso uspeli prebroditi določenih problemov. Kaj mislite s tem, ko govorite, da nekatere regije se ne želijo razvijati? Morda sem vas pa narobe razumela in ste mislili nekaj popolnoma uh, drugega. Uh, ja, sicer bi bilo to tako, kot da bi nekoga obdožili, da se noče razvijati in bi ga potem preprosto potisnili ob stran. To si v teh časih res ne moremo. Uh, Eh, privoščiti. No, upam, da bomo novembra dobili prve predloge o prihodnosti kohezijske politike. To prihaja še ravno ob pravem času, kajti dejansko bi nam bilo ljubše, če bi to, te predloge dobili že veliko prej. Vem, da je to težko, ampak če si ogledam časovne načrte za naslednja leta, ja, slejko prej se bomo morali uh, pogajati tudi o brexitu, o Eh, umestnem pregledu finančnega okvira, potem bomo imeli leta 2019 še evropske volitve, dobili bomo novo komisijo in leta 2020 bi naj potem imeli končano novo politiko za prihodnost kohezijske politike. Ja, eh, tu je res vsak trenutek dragocen. Upam, da bomo dobili dobro poročilo o prihodnosti kohezijske politike in upam, da bomo kar najhitreje dobili tesno sodelovanje za komisijo, med komisijo in parlamentom. Upam, da bo komisija prisluhnila tudi predlogom parlamenta, da bo naše predloge sprejela. In upam, da bo sodelovanje boljše že v času priprav na zakonodajne predloge. Zato imamo tudi uh, to naše poročilo na lastno pobudo, in upam, da nas tukaj čakajo um, plodne razprave o tem. Hvala lepa. Gospod Van Miltenburg v imenu Alde. Hvala lepa, lepo pozdravljeni, gospod Lemetre, lepo, da ste danes eh, z nami, da lahko imamo to odkrito razpravo. No, ni treba, da karkoli dodajam k vašemu predlogu. Uh, povedali ste, da se želite hitrega sprejetja predloge, uh, hitrega sprejema, pregleda uredbe o splošnih določbah, zato da boste lahko pomagali tudi tistim državam, ki so jih prizadile naravne katastrofe. In to eh, povdarja potrebo po poglobljeni razpravi. Tukaj ne moremo sprejeti nekakšnega hitrega postopka, gre za temeljno vprašanje, o katerih bi morali razpravljati v tej hiši. Mi smo so zakonodajalec in zato si moramo vzeti čas za takšne razprave. Eh, to je moj prvi odziv na vaše besede, če že da upate na čim prejšnjo spremembo revizije uredbe o skupnih določbah. Upam, da boste upoštevali tudi našo demokratično pravico, da izrazimo naše pomisleke v zvezi z vašimi predlogi. In potem še nekaj. Danes zjutraj smo razpravljali o finančnih inštrumentih, računsko sodišče je predstavilo posebno poročilo o tem kakšen, eh, kakšno je tveganje za vračanje prevzetih obveznosti za finančne inštrumente v letošnjem letu? Ali obstaja takšno tveganje in kako boste preprečili to možnost letos, pa tudi v prihodnosti? Uh, in pa še, še eno vprašanje. Pred nekaj tedni sem se pogovarjal z vašim kolegom Robertom Janom Šmitom. Razpravljali smo o uh, sinergijah in o poenostavitvah. In rekel je, da gre eh, za sinergijo tudi pri našem sodelovanju z službami komisije. Govoril je o možnosti nekakšne konvencije med generalnimi direktorati, zato da bi lahko izboljšali naše sodelovanje z komisijo. Eh, ali nam lahko kaj več poveste o vsebini te konvencije ali nameravate to eh, konvencijo poslati tudi Evropskemu parlamentu, gospa Vana. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa eh, gospodu generalnemu direktorju, da se je udeležil naše razprave. Dobro, da lahko imamo izmenjavo stališč eh, z vami. Eh, kot ste že omenili, je vprašanje omnibus uredbe danes ključnega pomena skupaj z predlogom za prihodnost kohezijske politike. Uh, In tukaj se strinjam za kritiko Konstance Kril. Tako, ko gre za odnos eh, komisije do tega, eh, ta uredba je zelo kompleksna, zato je ne bi smeli. Eh, in to, da je ne želite razdrobiti, nas postavlja pod velike težave in tudi pod časovni pritisk, pa tudi pod, ko gre za pristojnosti odborov tukaj zadeve niso čisto jasne. No, eh, mi zeleni eh, se ukvarjamo predvsem z, z vsebino uredbe Omnibus, eh, predvsem si želimo, da bi lahko strukturne sklade uporabili tudi za prerasporeditev sredstev v naš novi sklad EFSI. Zanima me, kako boste zagotovili nadaljne rezultate kohezijske politike tudi po letu 2020, kako boste ohranili načela, kot je recimo načelo partnerstva, vključevanja civilne družbe v načrtovanje in izvanje kohezijske politike, kako boste zagotovili, da bomo imeli usmerjenost v cilje, torej v cilje iz Evrope 2020, na katere sedaj je vezana kohezijska politika pa tudi, kot smo slišali danes zjutraj, kako bi se zagotovili močno socialno razsežnost, eh, recimo eh, določene, točno določene deleže, ki bi jih namenjali za varovanje okolja, za boj proti socialni izključenosti in tako naprej. Tega v sedanjih strukturno-investicijskih skladov nimamo. Pa še, ko gre za eh, podnebi, bi povdarila, da bi tukaj morali izboljšati naše cilje. Kako boste torej zagotovili te rezultate tudi po letu 2020? Prav tako me zanima, kako bi lahko poskrbeli za okrepljeno sodelovanje z Evropskim parlamentom, tudi ko gre recimo za medinstitucionalna pogajanja, eh, recimo ko gre za kontaktna mesta, sodelovanje med posameznimi službami. To je res velik izziv. In pa še zadnje vprašanje, nekaj popolnoma drugega. Me pa to zanima v zvezi z eh, delom, ki poteka v komisiji. Vemo, da pripravljate zanimiv uh, koncept GDP and beyond, torej uh, eh, BDP in on kraj, da torej pripravljate nove kazalnike, nove načine merila gospodarskih rezultatov. No, seveda bo to imelo velik pomen tudi za regionalno politiko. Uh, da torej gospodarska razvoja ne bi več merili samo z BDP-em, ampak eh, da bi imeli tudi druge kriterije, kriterije enakosti med spoloma, okoljske kriterije bi vključili, socialne kriterije in tako naprej. Tukaj smo v zadnjih letih slišali nekaj zanimivih predlogov iz komisije in zanima me, kako poteka delo v zvezi s tem. Torej, ta BDP in on kraj. In eh, predlagala bi, da bi v zvezi s tem eh, pripravili tudi morda kakšna letna poročila o aktivnostih. To bi bilo eh, zelo zanimivo za naše delo. Hvala lepa, gospa Damato. Hvala lepa. No, v Italiji smo imeli v zadnjem času veliko potresov naravnih katastrof. Predhodne govornike to očitno zelo skrbi. Mi smo zadovoljni zaradi predloga komisije, da se spremeni uredbo. Govorim o 30. novembru, odločitvi, ki je bila takrat sprejeta. Gre za obdobje 2014-2020, da bi torej lahko z EFSL, iz EFSL uh, eh, financirali tudi obnove kulturne dediščine in tako naprej, če bi to bilo seveda proračunsko neutralno. Tako da to ne predstavlja dodatnega bremena za naš splošni proračun. Ehm, no, novembra smo glasovali tudi o resoluciji o potresi v Italiji in tam smo pozvali komisijo, naj gre še dlje V luči te resne situacije smo pozvali komisijo naj iz izračunov eh, zneskov za trajnostno obnovo in eh, preprečevanje Eh, torej naj to področje uvrsti v poglavje 5 podnebne spremembe in varovanje okolja. Ali lahko poveste, kakšno je mnenje komisije o tem? In ali boste upoštevali večinsko stališče, ki je bilo uh, izglasovano v parlamentu? Hvala, še šest imen imam na seznamu, sedem imen imam še na seznamu bi želeli najprej odgovoriti na to skupino vprašanj ali pa bi raje slišali najprej vsa vprašanja? Ja, meni je vse eno. No, potem lahko odgovorite na ta vprašanja, potem pa bomo nadaljevali z naslednjim krogom. Hvala lepa, gospa predsedujoča skušal se bom odzvati na različne teme, ki so jih omenili poslanci. Ja, nekako bom skušal odgovarjati po sklopih. You... Gospod Van Nistelrooy, vi ste govorili o Mm, načinu sporočanja o komunikaciji. Ja, po mojem mnenju je tukaj prišlo do napredka v komisiji. Stanje se je izboljšalo. Vi ste se navezali tudi na sporočila znotraj same komisije. Meni se zdi, da je tukaj prišlo do pozitivnega razvoja, kajti nekako smo se odmaknili od tega, da bi poročali o investicijskem načrtu za Evropo, da bi govorili o velikih zneskih, ki ljudem nič ne povedo. Do tega, da sedaj bolj konkretno poročamo o posameznih projektih, s katerimi se ljudje lahko identificirajo. In to se mi zdi pravi način. Mm, lahko se popolnoma strinjam s tem, kar ste rekli. Svet se je spremenil. Eh, ja, eh, nimamo več vetra v hrbet. In moramo se prilagoditi novi situaciji, ko državljani niso več samo po sebi omejeno na naši strani. In iz tega bi se morali naučiti kar nekaj lekcij. Tudi, ko gre za naše sporočanje, za našo komunikacijo. Bi pa rekel, da tukaj potrebujemo res zelo široko zavezništvo, kaj ti komisija sama ne bo mogla vplivati na javno mnenje v Evropi potrebujemo neko široko zavezništvo in uh, govoriti moramo v en glas. Letos je to toliko bolj pomembno kot kadarkoli prej. In letos imamo priložnost, da nam to uspe. Kaj ti upam, da bodo tisti, ki so sedaj. Torej, torej, da bo teh 27 držav članic, ki ostaja tukaj, eh, moralo stopiti skupaj, da morajo biti združene tudi pri svoji komunikaciji in da morajo svojim državljanom jasno povedati, zakaj želijo nadaljevati skupaj, skupaj napredovati. Skratka, jaz sem tukaj eh, optimističen. Upam, da se bomo naučili pomembnih lekcij iz preteklosti, da se bomo naučili iz napak, ki smo jih storili v preteklosti. Eh, napake so naredile razno razne javne institucije, javni organi, ki so vedno znova kritizirali Bruselj. Upam, da to ne bo leto kritiziranja Bruslja, ampak da bo to leto, v katerem bomo jasno sporočali, zakaj še naprej potrebujemo to Evropo 27 in kaj želimo z njo narediti v prihodnosti. Kar se tiče našega predloga v zvezi z naravnimi nesrečami, eh, moram reči, da me to, kar sem tukaj slišal, res eh, preseneča. Upam, da ne pričakujete, da se bom uh, distanciral od predloga komisije. Tega ne bom naredil. uh, sem pa presenečen, ko slišim vaše kritike v zvezi s tem. Pri solidarnosti ne gre za eno državo. Solidarnost je koncept, vrednota je ena izmed temeljnih vrednot, zaradi katerih je Evropa to, kar je. In naravne katastrofe lahko udarijo tudi kje druge, ne samo v Italiji. In nažalost se bo verjetno to slejko prej eh, tudi zgodilo. zakaj se torej ne bi odzvali na enak solidaren način? Če bi se kakšna druga država, tudi če je to recimo nizozemska, soočila z eh, podobno katastrofo. Zakaj bi bili pri kateri izmed držav bolj strogi? Ne vem, kako bi naj komisija tukaj pripravila prav poseben predlog samo za Italijo. Potem, kar se tiče tipo, tipa ukrepov, ki smo jih predlagali. E, jaz sem pripričan, da gre pri Evropi tudi za simbole. In Če bomo sporočali, da bo Evropa stala ob strani posameznim državam članicam, da jim bo pomagala se postaviti na noge, da jim bo pomagala iz, eh, do vsakega mm, sredstva, ki je na razpolago, do vsakega ukrepa, ki je na razpolago, to je sporočilo, to je simbol, ki ima veliko moč in to je pravzaprav ta dodana vrednost tega predloga. Ja, seveda si moramo vzeti dovolj časa za to, da preučimo, ali morda tukaj ni kršen, kršeno kakšno osnovno načelo kohezijske politike, ampak sam mislim, da pri tem predlogu eh, temu ni tako. Prav tako ne vem, zakaj bi se izpostavljali temu tveganju, da bi prejeli, eh, da bi sprejemali nekakšne specifične projekte, ki na koncu ne bi služili, svoje, služili svojemu namenu. Kot je povedala gospa Amato, gre tukaj za zelo natančno definiran predlog. Gre za obnovitvena dela, za obnavljanje eh, med drugim tudi kulturne dediščine. In res ne vem, kako bi lahko tukaj prihajalo do zlorab z tem uh, specifičnim stotnim sofinanciranjem za ta točno določen namen. Uh, no, smo pa seveda pripravljeni z vami o tem razpravljati, pripravljeni smo poslušati vaše pomisleke ali ugovore. No, in ko smo že pri tem, bi z vso previdnostjo odgovoril tudi drugim vprašanjem gospe Amato. Ja, pravim, eh, da se bom na to odzval previdno, ker to ni del mojih neposrednih pristojnosti, del mojega mandata. Kar se tiče izključevanja javnih izdatkov, ki so neposredno povezani z naravnimi nesrečami. Tukaj mislim, da je komisija že, oziroma predsednik komisije je že jasno povedal, da je možno posamično preučiti takšne izdatke. In imeli ste še drugo vprašanje v zvezi s tem, ampak se ne spomnim katero že bilo. V zvezi z javnimi izdatki. Ste imeli še kakšno vprašanje v zvezi s tem? Ne, prav. You, you referred, um, specifically... Gospa Krel, vi ste omenili Some of the proposals included in there. Uh, Omenili ste uredbo omnibus uh, in rekli ste, da bi uh, predlogi iz revizije uredbe omnibus lahko predstavljali daljnosežne spremembe tudi za kohezijsko politiko. Verjetno se tukaj navezujete na to možnost, ki smo jo predvideli za posamezne države članice, da bi te lahko odločile o, transfer, o transferjih dela dodeljenega denarja centralnim inštrumentom ali pa EFSIO. Ste se na to navezovali? Sem vas prav razumel? Proposal I want to emphasize um, limits itself to opening up a new possibility. Ja, eh, ta predlog eh, odpira nove možnosti. Eh, te možnosti so pa v veliki meri prepuščene državam članicam samim. Tako da z tega vidika res ne vem, kakšne temeljne spremembe kohezijske politike naj bi to predstavljalo. Razen, če države članice mislijo, da bi lahko del svojih dodeljenih sredstev bolje porabile s pomočjo kakšnega drugega inštrumenta. Sicer pa res ne vem, kakšne posledice bi to naj imelo za kohezijsko politiko. Ähm, die gleichen Themen erwähnt. Äh, you have also mentioned in the context of the omnibus. Gospa Valana, tudi vi ste omenili uredbo omnibus in eh, te možnosti sprememb iz eh, strukturnih in investicijskih eh, skladov. spraševali ste me o tem, kako lahko zagotovimo ohranitev eh, rezultatov iz kohezijske politike tudi v kontekstu EFSI-ja. Eh, ja, veste, tega sploh nočemo, kajti potem bi spodkopavali kohezijsko politiko. Ne bom vam skrival, da nisem bil posebno navdušen nad tem, ko so nekateri pri oceni EFSI-ja opozarjali na geografske razlike. Pa zdaj EFSI ni kohezijska politika. In če si ogledate prerasporeditev sredstev iz EFSI-ja, lahko ugotovite, da je ta prerasporeditev v glavnem sorazmerna z BDP-ji posameznih držav. Tako da EFSI ni neposebno progresiv, neposebno regresiven. In to mene ne skrbi, kajti to je naloga kohezijske politike, ne pa naloga EFSI-ja. To je fajn. Tomači, ne slišimo, kaj se govori v dvorani. EFSI right? No. <laughs> We haven't made any proposal to transfer Mi nismo podali nobenega predloga, da bi prenašali sredstva iz kohezijske politike v EFSI. Ne, to je samo možnost, ki bi bila prepuščena državam članicam. One se lahko same odločijo, kaj bodo naredile. To je bistvena razlika. Ni nobenega Eh, zavezujočega transferja sredstev iz kohezijske politike v EFSI. Sedaj pa temeljna razprava pred nami. Zakaj sem predajal, da nisem zadovoljen, ker so nekateri dejali, da ne bi EFSI bolj drval kot kohezijska politika. Meni se zdite to dva čisto drugačna instrumenta in gre za čisto drugačne zahteve in logiko. EFS je bil ustanovljen zato, da bi zapolnili naložbeno vrzel v Evropi. To je makroekonomsko orodje. Kohezijska politika je nekaj drugega. Gre za strateško načrtovanje in gre za to, da se upošteva to, kaj potrebujo posamična ozemlja. Torej, niso posamični projekti osnova za kohesijsko politiko. Pri EFSE-ju pa so posamični projekti izhodična točka in to je ta velika razlika med prvim in drugim. In še vedno moramo izpostavljati te razlike v naslednjih mesecih. Kaj ti? Sam mislim, da Evropa potrebuje kohezijsko politiko in EFSI ne more nadomestiti kohezijske politike, kajti EFSI je utemeljen na projektih nimaš eh, tematske koncentracije, strateških načrtovanja in tako dalje. In prav tako nimamo tudi teritorijalne koncentracije, ki se naprimer sortoča na javno financirane, kot imamo pri kohezijski politiki. Potem, gospod Krel, glede regij, ki zaostajo, morda nisem bil za dosti konkreten in izrecen, bom sedaj bolj konkreten. Glede Sicilije. Mi ne želimo um, postavljati pod vprašaj te podpore za Sicilijo. Mi predvsem želimo iskreno razumeti, kaj več bi morali storiti, zato da bi bili bolj uspešni na splošno v regijah, kot je Sicilija. po našem mnenju. Obstajajo strukturne ovire na Siciliji in te ovire moramo odpraviti. Želimo obogatiti kohezijsko politiko z nekaterimi novimi razsežnostmi. To bi potem pomagalo premagati takšne strukturne ovire za kohezijsko politiko. Eh, smer čim večje konvergence tudi za takšne regije, metadžone, pač različne regije. Metadžone, ne samo Sicilija, je takšen primer. In tukaj predvsem se želimo odzvati na kritike nekaterih, ki, ki pravijo, ja, vi pravite, da je kohezijska politika zelo korista, ampak v bistvu pa ne vem, 30 letih še vedno niste prinesli pravega učinka za nekatere regije. Torej potrebujemo odgovor na takšne kritike. Potem kohezijsko poročilo, kot rečeno, naš cilj bi bil, da uvedemo čim več različnih načinov razmišljanja, glede prihodnih predlogov. In kot rečeno, pač marsikaj je odvisno tudi od okoliščin. To je naš namen iz Gidrige, ampak danes tukaj ne morem povedati točno, kaj bo komisija na koncu odločila. Razumem, kaj želite povedati glede časovnega načrta. Mislim, da so pred nami zelo kompleksni časi. In mislim, da bo morala komisija zelo dobro razmisliti o časovnici za kakršnikoli pa bude v naslednjih dveh letih. Prav zaradi tega, torej, ker mora 27 terica uh, mora biti čim bolj enotna. v času pogajanj o pogojih za omik Združenega kraljestva. Mora preostanek Unije, torej Unija 27, biti v položaju, ko smo zadosti enotni in med sebojno povezani. Gospod van Middelburg. mislim, da niste izpostavili drugih vprašanj. Torej, to, kar so že povedali drugi, torej naravne katastrofe, to sem že komentiral. Potem pa tveganje za uh, od, odrekanje zavezam, torej prenehanje zavez. Omenili ste finančne instrumente in pa to prenehanje obveznosti za 2017, to je sedaj bolj splošno vprašanje. Bomo o tem še razmišljali, ko bomo zaključevali programe. Danes mislim, da je nemogoče povedati, kaj se bo zgodilo. Torej, kako visoka bo ta stopnja odprave prenehanja obveznosti. Pri finančnih instrumentih je še toliko teže napovedati, kakšno bo to prenehanje obveznosti. Karkoli bomo že dali naprej končnim prejemnikom sredstev, preko posrednikov, pri finančnih instrumentih. Torej, karkoli bo posredovalo do marca tega leta, bo še dopustno v okviru uribe 2013. Torej, v naslednjih par mesecih se lahko situacija še izboljša. In še vaše vprašanje glede notranje koordinacije med službami komisije, moram reči, da nisem čisto dobro razumel smisla vašega vprašanja oziroma razprave s gospodom Svetom. V redu. Yeah, apparently there should be a convention. Imeli na bi konvencijo med GD-ji e po sektorjih. Glede ga, kako bi lahko izboljšali sinergije in dosegli ponastavitev postopkov v službah komisije. Naprimer, če govorimo o pečatu odličnosti, to je bilo bistvo sporočila gospoda Smica, no, ampak lahko se pokori tudi z njim. Torej, tako da vidimo, kaj so se pohvalili različne službe oziroma direktorati v komisiji. Hvala. Sedaj pa drugi krok vprašanj. Gospod Valkersel, prosim, vi ste prvi, prosim. Muchas gracias, señora presidenta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zahvaljujem se tudi gospodu Lemetru, da je tukaj v našem odboru. No, v zvezi z tem, kar ste povedali o naravnih nesrečah in o načelu solidarnosti, eh, s katerim lahko ublažimo gospodarske in socialne posledice takšnih nesreč. Verjetno veste, da imamo tukaj tudi Evropski solidarnostni sklad, v skladu z drugim členom uredbe iz leta 2014. No, ko pa pride do takšnih naravnih katastrof, se včasih zgodi, da je zaradi nastale škode nemogoče dostopati do tega Evropskega solidarnostnega sklada. Kaj ti tukaj je pogoj eh, preseganje nič cela pet odstotka BDP-ja, poprečnega BDP-ja v državi, kjer je prišlo do te katastrofe. Ta prak pač tukaj obstaja. Še nekaj besed o Španiji. Imamo regije, kot so Valencija, Murcia, potem imamo Alicante, Valencija, Eh, tudi v teh regijah je nedavno prišlo do velike škode zaradi hudih neviht. Konkretno v regiji Mursija je bilo več kot 5 milijonov domov resno poškodovanih, 10 ehm, milijonov ljudi je bilo prizadetih v, tem, v tej nevihti in eh, tudi obala je bila zelo poškodovana. No in eh, če ne bi mogli dostopati do tega solidarnostnega sklada, me zanima, če obstajajo morda kakšni drugi inštrumenti, mm, iz katerih bi lahko črpali sredstva, eh, s katerimi bi blažili gospodarske, s socialne in druge učinke takšnih eh, naravnih katastrof. Najlepša hvala, gospod eh, Demetre, hvala, da ste danes tukaj. Kot eh, Luksemburžan vas ne rabim prepričevati, da ima Evropa dodano vrednost za Luksemburg. Sam sem Belgijec in to tudi zelo dobro vem. pravkar ste govorili tudi o problemih, ki so čezmejni in da boste pripravili sporočilo glede tega. Tukaj eh, me zanima, na podlagi katere ocene boste pripravili to sporočilo in kaj bo njen namen. Če bi lahko rešili te čezmejne probleme, bi v državah, torej sosednjih državah in sosednjih regijah še okrepili to zavedanje, kako pomembna in koristna je Evropa. Pa še drug komentar. Če sem vas pravilno razumel, potem tudi vi mislite, da potrebujemo način, boljši način sporočanja v Evropi znotraj inštitucij, pa tudi na splošno glede projektov, ki smo jih dobro opravili. Kot generalni direktorat, direktor direktorata, ki, se, ki obravnava regionalno politiko, mislim, da imate velik seznam dobrih projektov. Prav zato lahko pomagate pri boljši komunikaciji pozitivnih sporočil za Evrope. Zanima me, ali ste v vašem generalnem direktoratu pripravili nekakšen masterplan na črt, zato da bi pripravili komunikacijo dobrih projektov, ki ste jih vi financirali. To bi bilo zelo pomembno, namreč na tak način bi lahko bolje prikazali delovanje strukturne in kohezijske politike. Hvala. Gospa Maletič, prosim. Gospod Lemetri, lepo pozdravljen, dobrodošli. In čestitke za to novo funkcijo, čeprav je to v bistvu vroč kostor, ampak vseeno. Mislim, da nas čaka zanimiva razprava to leto in naslednja leta. To, kar ste podarili, je bila uh, stopnjo izvajanja. Dejali ste končno, bomo sedaj um, lahko videli sodove našega dela, torej leto 2017. No, ampak torej leto 2017 je uh, četrto leto obdobja 2014-2020 in treba se bo sedaj boriti za proračun. Vi v komisiji se morate tudi boriti za kohezijsko politiko in sklade, oziroma proračun, sploh zaradi znižanja plačil za 2016, enako se bo zgodilo tudi leta 2017. In treba bo razložiti samo naravo politike drugim državam, oziroma tudi znotraj komisije morate to razložiti drugim generalnim direktoratom. Torej upam, da boste uspešni pri tem um, in če ne, nam prosim povejte, kajti skupaj se moramo tukaj boriti. Potem omnibus predlog, naj vas opozorim, na možnost ponastavljenih stroškov. V prejšnjem in sedajšnjem obdobju smo želeli uvesti to opcijo ponastavljenosti in sedaj bo to v bistvu obveznost glede na spremembe uredbi, ampak še vedno države članice pravijo, da imajo težave pri uveljavljanju te ponastavljene opcije stroškov, kajti pogosto se zgodi, da se revizori osredotočajo na um, torej prihodke vnose, ne pa na izdatke. In s temi ponostavljenimi stroški bi lahko spremenili pristop in upam, da boste o tem govorili tudi z revizori na različnih ravneh. Potem tretja stvar. EFSI, se strinjam z vami. EFSI je vezan na posamečne projekte in to ne more biti neka konkurenca kohezijski politiki. Ampak imamo težavo tukaj. EFSI v bistvu nekako krade določene projekte iz kohezijske politike in pri kohezijski politiki včasih potem pride do vrzeli, ker ni ustreznega izvajanja. Torej, ti projekti, ki so v teku, v pripravi, so včasih lahko problematični. Treba je doseči boljše sinergije, tako da ne bo um, šlo iz enega žepa v drug žep. Uh, skupaj želimo doseči čim više evropske cilje, pa kohezijske cilje. In potem še četrta pripomba, prihodnost. Izpostavili ste številne eh, stvari glede prihodnosti. In mislim, da moramo veliko govoriti tudi o povezavi za gospodarsko politiko, pa tudi drugi, povezavi z drugimi politikami torej kako kohezijsko politiko umestiti v širšo sliko pri evropskem proračunu in pa kako to povezati s solidarnostjo. To so že omenili nekateri drugi kolegi, se strinjam z njimi. Hvala. Thank you very much and the last questions question will be... No, sedaj pa za konec še moje vprašanje. Govorili ste o tem, da se pripravila sporočilo o ex ante pogojenosti. Govor je bilo o stopni izvajanja in pa o izpolnevanju obveznosti za države članice. Kot že vemo, nekatere države niso izpolnile vseh ex ante pogojenosti. Marca bomo dobili informacije, kot pravite, torej kaj pa potem, me zanima kajti nekatere reforme ne bodo uspešno uveljavljene v dveh mesecih, sedaj smo konec januarja vendarle in ne moramo pričakovati, da bodo te reforme zaključene v dveh mesecih. Torej, kaj lahko pričakujemo po tem koncu marca? Ali boste vključili kakšna priporočila v to sporočilo marca? Ali boste predložili načrte za okrepanje? ali boste vodili pogajanja z državami članicami, torej kaj lahko pričakujemo po marcu glede eksante pogojenosti. In to je bilo res zadnje vprašanje z naše strani. Sedaj pa prosim za kratek odgovor, kaj ti kot vedno že zamujamo. Hvala lepa, gospa predsednica. Kolegice in kolege, bom poskušal biti kar se da kratek. Gospod Velker se pri zadnji reformi solidarnostnega sklada smo pogosto poskušali pospešiti uh, to sproščanje sredstev. Poskušali smo z vnaprejšnjimi plačili, pri torej predhodnimi plačili. To se sedaj že počenja tudi pri primeru Italije. In torej, sedaj pa vaš konkreten pomislek. Torej, kakšna je zgornja meja za to, da lahko dobiš sredstva iz solidarnega sklada. Pravite, da so te ravni zelo visoke. No, gledajte, saj imamo regionalno merilo, kar tudi potem omogoča, da se upošteva regionalne naravne katastrofe. Če so na regionalni ravni to velike naravne nesreče oziroma je to povzročilo visoko škodo na regionalni ravni. To je možna pot. In seveda gre tudi za zgorne meje, kajti logično je, da ne moremo dati očkodnine za, ne vem, vsako majhno poplavo. Torej za nesreče v manjšem obsegu. Ampak, torej, če, če na regionalni osnovi prihaja do velike škode, In če je to na regionalni ravni uh, nekako v skladu z merili, potem se lahko vključi tudi uporaba solidarnostnega sklada. Potem gospod Arimo, govorili ste o sporočilu za septembra, torej ne more sedaj povedati, eh, kako boste mi ovirami za čezmene projekte. Gledajte, če govorimo o filozofiji in pa o pripravah, lahko rečem, da smo poskušali storiti naslednje. Preko javnih posvetovanj smo poskušali razumeti, kaj dejansko so te konkretne težave pri čezmejnih projektih kakršnega koli že tipa. Ne vem, lahko gre naprimer za ne vem, eh, transport ljudi čez mejo, lahko gre za MSP-je, ki poskušajo prodajati storitve čez mejo, ne vem, 20 km čez mejo in podobno. Danes lahko potrdim to, da smo bili vedno odprti za različne možnosti. Mislim, da bodo tudi ugotovitve precej široko zastavljene, ampak ne morem sedaj povedati, kakšni bodo naši konkretni predloge. Torej, kakšno bo javno delovanje. In kako se bomo lotili teh uvir. Potem samo sporočilo. V GD regijo imamo še vedno odročne izzive pred seboj ja, predpostavljate, da smo v bistvu, nisem vir znanja pri številnih projektih, v bistvu ja in ne. Bilo bi dobro, da bi vedeli več o posamečnih projektih na terenu. Še vedno moramo delati na te komunikaciji v obeh smereh. Če imamo, ne vem, 400-500 upravljalnih organov za izvajanje kohezijske politike, Eh, in ti se mora povezati s tistimi, ki določajo uporabo posamečnih projektov, tako da bi imeli boljšo in širšo sliko o posamečnih projektih. Mislim, da je treba poskati prave podlage za komunikacijo z državljanjem. Še vedno, kot rečeno, je treba izboljšati to področje. Potem gospa Maletič. glede izvajanja. Mislim, da tukaj nekaj povedati. Potem ta ponastavljena opcija za troške. Ja, to je res KV22. Kot so države povedali v svetu, danes po večini države ne želijo sprejemati te možnosti uh, ponastavljenih stroškov, ne želijo, da je to zavezujoče. Uh, čeprav v bistvu vedo, da bo to ponastavljeno na koncu. Ker ti v bistvu vedo, kako njihovi, njihovi revizori uh, eh, v takšnem primeru bi analizirali to metodo ponastavitve stroškov. Prav v takšni situaciji smo, v bistvu se sproti učimo, ker ti prej nismo imeli takšne opcije ponastavljenih stroškov, mi se da želimo pospešiti ta postopek učenja in želimo okrepiti zaupanje med upravljalnimi organi in pa tistimi, ki to nadzorujejo. Tako da bomo pač rešili ta problem eh, kurenjajca. No, ampak ja, vem, eh, težko je prebiti ta začarani krok. In podpira to, kar ste povedali glede EFSI-ja. Ja, to ne sme biti neka konkurenca in v bistvu res ne gre v glavnem za konkurenco, ne gre za to, da bi kdo komu ukradel projekte. Ne smemo pozabiti, da v glavnem obstaja velika razlika med EFSI-jem eh, e in kohezijskimi skladi, kajti eno torej, je treba nazaj plačati, drugo pa imamo nepovratna sredstva. Torej, to je nekaj drugega. Eno je bolj, drugo manj privlačno in eh, to je za nas bolj koristno. Potem tudi imamo neke prepričljive projekte v teku in pa pripravi, to je lahko problem sam po sebi, to sploh ni povezano samo s EFSI-jem. Mislim, da nasplošno moramo delati na tem, tudi države članice morajo delati na tem. To velja tudi za naslednje obdobje, kajti to je tudi del problema prepočasnega izvajanja države članice. Pravijo, ja, lansko leto naj bi posredovali 300 večjih projektov. Koliko so jih dejansko uh, posredovali? 20 odstotkov tega, 60, 60, 40 samo Polska. Torej, v bistvu ni prave zrelosti pri teh projektih. Na splošno jih v bistvu potrebujemo same po sebi, ampak pogosto ti projekti niso pripravljeni, vsaj ne optimalno. In potem še gospa predsednica, ex ante pogojenost. Pripravili bomo torej sporočilo, eh, glede celotne ocene. In tu ne bo šlo toliko za to, da bi izpostavljali ex ante pogojenosti posamično, torej tiste, ki še vedno niso izpolnjene. Um, konec decembra 2016 je bil formalni rok za to, in države članice morajo poročati o izpolnjevanju eksante pogojenosti do junija tega leta, je ta rok, torej imamo to šestmesečno sivo območje, tamponsko cono in tukaj bomo storili vse, da bi bili čim bolj uspešni, tako da junija ne bo več odprtih eksante pogojenosti. In če bodo, potem veste, kaj pravi uredba konec je z vsem. Pravi predsednica. To pravi uh, uredba. Hvala, gospod Lemeter. Zelo koristna razprava. Hvala lepa. In vas bomo še povabili v ta odbor. Mislim, da je to dober način sodelovanja, tako da se lahko med sebojno podpiramo. Hvala lepa in veliko uspeha v prihodnosti. We continue. I say goodbye. I'm continuing with the program. Okay. That's oh, okay. That's easier. Um, we continue now with our program. Sedaj pa gremo naprej. Ja, omnibus, poznate to zgodbo. Mislim, da imate vse informacije. Ne pomeni samo to, da smo pripravili eno mnenje. Torej, pravilo 54 plus plus plus. Tukaj imamo specifične pristojnosti našega odbora. In Kont in Buč sta tukaj pristojna odbora. Mi smo vključili v njihovo delo. In gospa Krel, naša pročevalka, je najprej pripravila prvo izmenjavo mnen v dveh, treh tednih in upamo, da bo naslednji mesec pripravila osnutek mnenja. In potem bomo lahko glasovali aprila. Torej, bomo tukaj vezani na program celotnega parlamenta, sedaj pa kar dajem besedo gospe Krel prosim, da nas obvestite o tem, kaj se dogaja pri tem desejo. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, res je, začetek tega postopka je bil zelo negotov, namreč celoten parlament je moral začeti z obravnavo postopka Omnibus. V odboru regij smo si želeli, da bi pripravili dve mnenji. Eno mnenje neposredno o splošni uredbi kar se tiče solidarnosti, in potem drugo mnenje, ki bi zadevalo finančna pravila. Ta so namreč eh, v veliki meri tudi izven kohezijskih politik. No, takrat smo se potem eh, tudi strinjali z obima drugima poročevalcema, gospodom Artujem in eh, gospod Gresle ampak konferenca predsednikov je odločila drugače. Ne vem točno zakaj, ampak tako se je pač zgodilo. In tako so odločili 15. decembra, tik pred Božičem, tako da smo se potem eh, znašli na mm, izrednem sestanku koordinatorjev in takrat smo se morali odločiti, kako bomo postopali naprej. Jaz sem postala poročevalka in poskušala sem se pripraviti, da bi lahko danes imeli prvo izmenjavo mnen. Po pravici vam povem, da pri določenih točkah še ne vem, v katero smer naj sploh poročam. Prav zato sem res odvisna od tega, da mi danes podate mnenja in eh, povratne informacije glede določenih točk. Mislim, da je jasno samo vprašanje tega, ali želimo spremembo in poenostavitev eh, kohezijske politike. Odgovor je jasen, mi kot parlament smo to vedno zahtevali in mi bomo, bomo zadnji, ki bi to preprečevali. Ko berem predlog komisije, nisem vedno prepričana, ali gre za poenostavitev pri vseh teh spremembah. Ampak Še vedno imamo kar nekaj časa za pogovore z komisijo, ki nam lahko dodatne stvari pojasni in s katerimi se lahko posvetujem. Se opravičujem, jaz pač nisem eh, doma v bančništvu in ne poznam finančnih inštrumentov. Prav zato bomo gotovo potrebovali še podporo strokovnjakov, ki nam bodo povedali, kako je s temi zadevami. Kakorkoli že, kot sem že pravkar omenila, imamo v postopku omnibus tudi določene elemente, ki presegajo samo poenostavitev postopka. O tem pa bom govorila morda kasneje. Glede finančne ureditve, o tem je govoril tudi generalni direktor, prej je prišlo nekaj predlogov iz delovne skupine na visoki ravni ampak seveda samo glede tega, kako bi lahko to sedaj spremenili sredi programskega obdobja, torej kakšne spremembe bi še lahko unesli sedaj. Pri novem programskem obdobju pa bomo morali ponovno razmisliti o dodatnih poenostavitvah, ki bi jih lahko unesli. Prva točka, tukaj sem zelo zadovoljna, da je bilo to predlagano, so um, možnosti za poenostavljene stroške. To je bila do sedaj opcija, sedaj pa bo to obvezujoče za projekte, ki uh, so manj kot eh, nekaj tisoč evrov. To se mi zdi smiseln ukrep, ampak strani regi sem slišala nekaj pomislekov za to novo programsko obdobje, so sedaj storili vse, da so izpolnili te pogoje. Torej, bilo je zahtevno, težko, zapleteno, ampak sedaj so vse skupaj pripravili, sedaj pa pride obveza do poenostavitve. To pomeni, da bodo morali pri teh projektih opraviti dodatno delo in komisija ve, da to ni preprosto prenesti iz danes na jutri. To pomeni, da bo tudi poenostavitev na začetku veliko delo, šele potem pa bo to učinkovito kot poenostavitev. Prav zato bi bilo smiselno, da razpravljamo o tem, ali ne bi bilo smiselno uvesti nekakšno prehodno obdobje. Ali pa bi imeli morda te določbe na eh, prostovoljni osnovi in šele kasneje po prehodnem obdobju obvezujoče smiselno bi bilo, da o tem intenzivno razmislimo, kaj bi bilo bolj primerno in smiselno. Žal mi je, da izvajanje trenutnega programskega obdobja v določenih regijah ni napredovalo prav dobro. In kljub temu, da je to eh, dobro izhodišče, bi bilo smiselno, da razmislimo, kako je z poenostavitvijo, da ne bo dodatnih eh, zamud pavšali, ki se omenjajo, morajo biti povezani z pogoji, ki veljajo za države članice. Nacionalni organi eh, imajo veliko dela in ne smemo podcenjevati kako si želijo ti eh, organi sodelovati pri kohezijski politiki. Kar se tiče finančnih instrumentov, no tukaj gotovo potrebujemo poenostavitve. Nekaj izmed teh poenostavitev je že vključenih v postopek. In pomembno je vprašanje, kako je mogoče bolj preprosto uporabljati finančne instrumente na to, je komisija odgovorila in zaupam komisiji, da so pripravili dobre predloge. Vem namreč, da ima tudi komisija velik interes pri tem, da bi države članice izkoristile finančne inštrumente. Vseeno pa bi prosila za dodatna pojasnila na tem področju strani komisije. Naslednja točka pa je ena izmed tistih tem, ko razmišljam, kako je s temi spremembami pri kohezijski politiki prva sprememba, ki jo res podpiram, je naslednja. Govorimo o novi prioriteti in sicer o področju eh, prosilcev za azil in eh, migrantov, torej da se ukrepi na tem področju podpirajo. Tukaj imamo poenostavljen postopek pri partnerskih postopkih in odlično je, da bo to sedaj eh, zasidrano tudi v novi uredbi gre za fleksibilen odgovor na velik izziv in to je zelo dobro. Tudi v prihodnosti bomo gotovo potrebovali takšno fleksibilnost in zato z moje strani tukaj ni nobenih pripomb. Drugi predlog eh, pa je združevanje kohezijske politike z Junkerjevim načrtom za naložbe, torej z EFSI-jem, prebletanje teh dveh skladov. No tukaj pa se mi zastavljajo velika vprašanja. Namreč, če se spomnim, kako je bil ta uh, Junkerjev naložbeni načrt zamišljen, potem mislim, da bi evropska sredstva iz proračuna, pa tudi jamstva iz evropskega proračuna, morali dati na voljo dodatna javna sredstva za velike projekte, za katere se države članice dogovorijo z komisijo. In ti projekti niso povezani za kohezijsko politiko, oziroma vsaj niso nujno povezani. In ti projekti naj bi privlačili tudi zasebni kapital, ki bi podprl te javne naložbe, namreč javna sredstva niso zadostna za izzive, s katerimi se srečujejo države članice. In kaj bomo sedaj storili z tem predlogom komisije v postopku omnibus? Sedaj bomo ponovno črpali javna sredstva, zato ker, član, ker, zato ker države članice to prosijo. Vsa ta javna sredstva bomo dajali v nov instrument in z njim jamčili. Zakaj potrebujemo dvojno jamstvo za projekte? Zakaj EIB potrebuje takšno dvojno jamstvo? Ali je to res potrebno? Ne bom se spuščala v razprave, preden dobim tukaj odgovor, ne bom razpravljala o tem, kaj je možno in eh, kaj ni. Ampak dobro je, da se vprašamo o tem. Pa še to, seveda je potrebno uložiti sredstva v centralni instrument, odkudar jih lahko črpajo države članice po potrebi. Ampak ta sredstva se oduzemajo kohezijski politiki, ki bi želela izvajati projekte v teh istih državah. No, če je v nekaterih državah članicah to potem v bistvu uporabljeno za enake projekte, potem lahko o tem razmišljamo. Ampak ponavadi želijo države članice ta sredstva iz kohezijske politike tudi nameniti kohezijskim strategijam in kohezijskim projektom. Namreč eh, Pomembno je razmisliti o tem, kako bi v ta postopek vključili tudi regije in lokalne partnerje, tako da ne bo vlada o tem centralno odločala. Jemlja se namreč eh, iz iste vriče in če bi to situacijo prenesla na mojo državo, bi lahko zvezdna vlada odločila, da potrebujejo 500 milijonov evrov iz kohezijske politike, to bi potem eh, vlada vzela in potem tega ne bi razdelili med zvezdne države. Naprimer, ena zvezdna država bi pridobila od tega, saj bi bil projekt njihovi, na njihovem ozemlju, druge pa ne. Torej, po mojem mnenju, ne bi bilo smiselno, da samo jemljemo in črpamo sredstva iz kohezijske politike. Ne, spostaviti moramo strategije odločanja, za katere smo se tako bojevali v kohezijski politiki. Načelo partnerstva ni kar tako padlo iz neba, ne, to smo izborili in to smo tudi pripravili. Sama imam kar nekaj pomislekov, da ljudje, ki se ne čutijo zavezane kohezijski politiki, da bi lahko prišli na idejo, da bodo oduzeli sredstva kohezijski politiki in to vključili v naslednji investicijski načrt, naprimer. Namreč eh, vso to besedičenje o partnerskem načelu, o trajnosti in to, tega v tem primeru ni potrebno upoštevati, če se finančna sredstva prenesejo drugam. Ampak za nas bi bilo to zelo slabo in eh, zelo me zanima, kakšno je mnenje kolegov in kolegic, kakšen nasvet mi boste dali, glede tega, kako naj to vključimo v svoje poročilo. Razmislimo lahko, s kakšnim postopkom odločanja bi lahko povečali učinkovitost sodelovanja med ESIF-om e in EFSI-em. Lahko razmislimo o tem, ampak predlog, ki ga je trenutno podala komisija, pa se mi ne zdi primeren. Z kolegom Van Nistelrojem sem obravnavala eh, zadnjo splošno uredbo. Takrat smo se pogajali na več sto trialogih in zelo intenzivno, naprimer, smo se pogajali glede skupnih akcijskih načrtov. Ti so sedaj pomembna točka v postopku omnibus. Skupni akcijski načrti so bi bili zelo dobri, če bi se jih uporabljalo. Spomnim se, da se nam je to takrat zdela zelo dobra, nova, inovativna ideja ampak v državah članicah se to tako rekoč ne uporablja. Zakaj? Verjetno zato, ker je to prezapleteno. Komisija se je na to odzvala in je podala nekaj predlogov. Kolegice in kolege v odboru pa bi opozorili na to, da je tukaj kar nekaj stvari, ki se jih bo brisalo in gre za stvari, ki so nam zelo ljube, tako v našem odboru kot na splošno v parlamentu. Naprimer, v 106. členu se bo izbrisalo uh, vsak sklic na enake priložnosti. Katalog zahtev, na podragi katerih se uh, ocenjuje takšen skupen akcijski načrt, bo zelo skrajšan. Na tak način bo, lahko, bo možno izbrati več projektov, ampak politične cilje parlamenta pa tukaj ne bo, eh, se ne bo upoštevalo. Pa še pred zadnja točka. Zelo intenzivno smo razpravljali o tem, kako podpreti projekte na področju kulture, torej kar se tiče infrastrukture za kulturo in turizem. O tem smo veliko govorili in se pogajali. Po mnogih dolgih razpravah smo se takrat strinjali in dogovorili, da bo Evropski sklad za eh, Evropski regionalni sklad lahko uspodbujal eh, tako imenovane small scale projekte. To pomeni do 5 milijonov evrov, včasih v izjemnih primerih do 10 milijonov evrov. To se nam je zdelo smiselno, ampak izvedela sem, da, tako, eh, da obstaja veliko povpraševanje po tem, da bi odpravili te finančne omejitve. No, ampak eh, meni se to zdi problematično. Dober razlog smo imeli za to, da smo se odločili za spremembo pri kohazijski politiki, da se bolj uspodbuja tehnologije, inovacije, raziskave in tako naprej. Želeli smo si moderno kohezijsko politiko. In prav zato smo tukaj morali zapisati, da z proračunom, ki se je zmanjšal, ne moremo financirati čisto vsega. Odločno smo, odlo smo povedali, da želimo vlagati v mlade glave in ne v stare eh, trgovce. Kar se tiče teh katastrof v Italiji, naprimer, očitno obstaja potreba potem, da ponovno pomagamo in to sploh ni vprašanje. Ampak razmisliti moramo, ali bi eh, to morda vseeno morali omejiti, da ne bi bilo to brezmejno. Določiti bi morali neko zgornjo mejo, ki bi temu inštrumentu omogočala, da seveda obstaja fleksibilnost, tako da v zelo resnih primerjih lahko morda odobrimo višji znesek od eh, zgornje meje, ampak nasplošno pa ne. Upam, da, niso, eh, da niso sedaj vsi kolegi in kolegice jezni name, ampak eh, prosim vas za nasvet v tem primeru. Še zadnja točka, o kateri bi rada spregovorila, Tukaj bi prosila komisijo, če lahko to preverijo in mi eh, pomagajo. Danes sem se omejila samo na stvari, ki zadevajo odbor regij, ampak pri spremembah finančnih pravil sem vseeno našla nekaj, kar me je vznemirilo. Pri kohezijski politiki vedno znova opazimo problem, da obstaja eh, izjema, za katero se moramo dolgo pogajati. Namreč, eh, da se pri projektih ne more spodbujati tudi eh, nepovratnega DDV-ja. V četrtem členu pa obstaja formulacija, ki se mi ne zdi jasna. Namreč eh, ne vem, ali bo ta izjema za kohezijsko politiko obstajala tudi v prihodnosti. In strokovnjaki, ki to bolje razumejo, prosim vas, da to preverite. V nasprotnem primeru namreč moramo biti tukaj zelo pazljivi. Prosim torej, da delamo čim hitreje in čim bolj učinkovito na tem poročilu. Sama se bom eh, držala roko, če bo to le mogoče, obljubiti pa žal ne morem. Vsi smo zelo angažirani, tudi gospa Gresle se zelo trudi, ampak eh, pri tako pomembnih vprašanjih si moramo vzeti dovolj časa za podrobno razpravo, zato da prejmemo poglobljene informacije. In mislim, da bi lahko z dobrim delovnim programom to tudi uspešno zaključili. Ne morem pa tega zagotoviti, da bomo našli skupno stališče v tem časovnem roku. Namreč eh, to stališče mora biti tudi eh, primerno, eh, da ga bodo podprli vsi v parlamentu in tudi svet kasneje. Zahvaljujem se vam že za vnaprej za komentarje in veselim se zelo kreativnega in konstruktivnega sodelovanja za poročevalce v Senci. Hvala. Najlepša hvala. podali ste svoje mnenje in eh, tudi probleme. Sedaj pa lahko poročevalci v senci podajo svoje misli. Morda je to najboljši način za začetek dela na tem dosjeju. Gospod Van Nilstrano, izvolite. Ja, pri spremembah je vedno vprašanje, ali bodo izboljšali ali poslabšali situacijo. Težko je še izboljšati namreč eh, imeli ste malo časa za pripravo, pa ste že izpostavili veliko problemov. V kratkem času ste našli pomembne stvari. Dobro bi bilo, da razmislimo ne le samo o vsebini, ampak tudi o stališču odbora regi. Gre namreč za izključno pristojnost našega odbora, da povemo, ali nam je nekaj všeč ali ne o tem moramo razmisliti. In pomembno je, da že na začetku vidimo, kaj je naša rdeča linija. Pomembno je, da razpravljamo o stvarih, ampak eh, v nekem trenutku bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju in tudi trialogi se morajo začeti. Torej, dobro je, da si zadamo cilje in eh, ugotovimo, kakšen bo postopek. Na koncu dneva bo nam reč štev napredek in to, kaj lahko dosežemo z pristopom omnibus. To bi bil moj prispevek za enkrat. Ko boste pripravili dokument, je najbolje, da. se jasno zapiše tudi to, kaj so točke, kjer ne smemo popuščati. Glede drugih stvari pa mislim, da si zelo dobro eh, pripravila to analizo. Tukaj se v celoti strinjam. Veselim se že, da bom prebral poročilo in potem bomo videli, kaj lahko še dopolnimo in eh, izboljšamo. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Tomašič, izvolite. Hvala lepa. <clears throat> A, protekli 30 god... Najlepša hvala. V zadnjih 30 letih eh, se je število splošnih pravil glede financiranja v splošni uredbi povečalo. Tukaj imamo veliko različnih eh, določb, ki se nanašajo na sektorje, pa tudi splošne določbe ki se nanašajo na strukturne investicijske sklade. Poleg tega pa imamo tukaj še določbe glede zunanjih ukrepov. Glede na to, da je finančni svežen zelo zapleten, se je izvajanje projektov po upočasnilo. Poleg tega je tukaj sedaj tudi več napak. Prav zaradi tega podpiram ta celosten pregled in prenovo pravil. Tukaj imamo 15 eh, različnih dokumentov, ki govorijo o dolgoročnem napredku. Pravila, ki se nanašajo na sektorje in so vključena v eh, ta svežen, želijo zagotoviti boljše odločanje. Prav zato moramo še naprej delovati na tem področju, tako da se odpravijo eh, problemi, da se vzpostavi prepletanje med FCM in drugimi drugimi skladi. Na tak način se bodo znižali tudi stroški pri implementaciji, pa tudi zmanjšala se bo števila, eh, število nepravilnosti. Poenostaviti moramo finančna pravila, kar bo ključen element pri hitrem odzivanju Evropske unije na nenačrtovane situacije. prejemniki eh, sredstev iz evropskih skladov bodo eh, gotovo zadovoljni, če bomo poenostavili postopke tukaj, tudi pri poročanju. Mislim, da moramo biti usmerjeni k rezultatom. Namreč tudi prejemniki so usmerjeni k rezultatom. Bolj se moramo osredotočiti na to, namreč naši prejemniki bodo v tem primeru res osredotočeni na to, kar je pomembno. V tem primeru se bo zmanjšalo tudi število nepravilnosti in eh, bodo projekti boljši. V tem primeru bomo pomagali prejemnikom, da sklenejo te pogodbe, boljše pa bo tudi za upravne organe, tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni. V času krize v Evropski uniji je zelo pomembno, da damo našim državljanom možnost, da so vključeni v postopke odločanja. Administrativni organi, ki so vključeni v izvajanje evropskega proračuna, se morajo torej posvetovati z državljani. Naši državljani se morajo počutiti kot del Evropske unije in ugotoviti, eh, da je tudi Evropska unija tukaj, da deluje za njih. Tako sedaj pa še jaz eh, in moj prispevek kot eh, poročevalka v senci. Naj za začetek povem, da podpiram predstavljeno analizo. Gospod Van Nistelrooy, mislim, da imate prav. Osredotočiti se moramo na izključne pristojnosti odbora regij. Na ta način bomo pripravili stališče našega odbora. Želeli smo pripraviti dve mnenji, ampak to žal ni bilo mogoče. Prav. Vseeno lahko eh, vključimo nekaj besedila o splošnem finančnem učinku predloga eh, Omnibus. Ampak eh, osredotočiti pa se moramo predvsem na člene, ki so v izključni pristojnosti odbora regije. v povezavi s tem je predvsem pomembna poenostavitev in mislim, da jo moramo podpreti povsod, tudi v finančnih instrumentih. O tem vedno znova govorimo, že dolgo časa govorimo o tem in sedaj končno imamo priložnost za to, da vključimo poenostavitve v postopek tudi v trenutno eh, torej v obdobje za 2020. Drugič, ko govorimo o Evropskem skladu za strateške naložbe, je spet zelo pomembno, da povemo, kaj točno želimo. V vseh razpravah govorimo, da moramo sodelovati in dopolnjevati delo evropskih strateških naložb strukturnih skladov in eh, stra, skladov za strateške naložbe. O tem se govori pri nas, pa tudi v drugih eh, okvirih. In prav sedaj je pravi trenutek, da povemo, kaj točno si želimo od različnih inštrumentov. To je moje mnenje. Izpostaviti moramo, da to ni del kohezijske politike, da gre tukaj za drugi instrument, ki pač deluje na enakem področju regij. Prav zato moramo predlagati, da se ta inštrument dopolnjuje z drugim, ampak da se razlikuje sklad za strateške naložbe in strukturne sklade. To je zelo pomembno. Dosje Omnibus namreč eh, ni povezan samo z revizijo trenutnega večletnega finančnega načrta, ampak je nekakšna priprava za naslednji finančni okvir. Stališče odbora regij, ki ga bomo pripravili sedaj, mora biti relevantno tudi za naslednje finančno obdobje. Moje mnenje kot poročevalka v senci je torej, da se moramo osredotočiti na pristojnosti odbora regij, da moramo podpreti poenostavitev, to je namreč glavno sporočilo, Poleg tega pa moramo zelo jasno povedati, kakšno je naše stališče glede Evropskega sklada za strateške naložbe in finančnih instrumentov na splošno. Glede sprememb, ki so povezane z begunci in migranti, strinjam se, da te spremembe odgovarjajo na trenutno situacijo v Evropi. Tukaj moramo biti zelo previdni, predpostavljam, da bomo iz sveta dobili različne odgovore, ampak mi moramo biti previdni in predlagati metodo, ki bo sledila pravilom. Če lahko te cilje vključimo v operativne programe, tako da sledimo pravilom, potem je to sprejemljivo in se lahko države članice odločijo, da to potrdijo. Torej, toliko z moje strani. Žal so to samo preliminarni komentarji, ampak mislim, da vsi enako razmišljamo. Torej, najlepša hvala, gospoda Maržeja ni, sedaj pa še gospa Vane, izvolite. Najlepša hvala. Zeleni eh, smo kritični do predloga omnibus in zato eh, se lahko strinjam za to kritično analizo in večine točk glede vašega postopanja. Način postopanja eh, je vprašanje, ki je, je zelo problematično in tukaj se je veliko stvari skrajšalo, ker ne želimo, da postane precedens. Kot sem že večkrat povedala, mi mislimo, da je ključna stvar to neomejeno prenašanje finančnih sredstev iz kohezijske politike v Evropski eh, sklad za strateške naložbe in to je nesprejemljivo, tega ne smemo dovoliti. Vedno znova govorimo, da EFSI v bistvu ni grožnja za kohezijsko politiko. To vedno znova slišimo. Vsi pravijo, da gre za čisto drug instrument in tako naprej. Ampak v bistvu ni tako. Komisija očitno v tem okviru preferira EFSI v primerjavi z kohezijsko politiko. To je jasno tudi iz. Eh, predloga omnibus. Po eni strani je to zelo jasno, namreč v uvodnih eh, izjavah piše, da bo komisija pozvala države članice, da odobrijo ta transfer finančnih sredstev iz kohezijske politike v EFSI. Poleg tega imajo tudi eh, to željo, da so prispevki držav članic v EFSI izključeni iz deficitarnih eh, določb. To je izjema, ki je nikjer druge nimamo. Torej, nemogoče je reči, da gre za enakopravno in enakomerno obravnavo. Ni res, da tukaj ne gre za grožnjo in eh, da se EFSA ne preferira pred eh, kohezijsko politiko, ki se jo tukaj jasno šibi. Torej, to je potrebno povedati. Imam pa še vsebinsko vprašanje, o katerem zaenkrat ni bilo govora. Tukaj govorimo o novem konceptu skupnega izvajanja, shared implementation. Kako je zdaj, kakšna je razlika med skupnim upravljanjem, deljenim upravljanjem in deljenim izvajanjem, torej shared management in shared implementation? Kakšna je razlika? in kakšni bodo vplivi tega novega pristopa. Ali nam lahko komisija poda kakšne konkretne primere morda. Drugače pa se veselim sodelovanja z gospod poročevalko in tudi z drugimi kolegi. V odboru regi imamo skupne interese, ki presegajo naše politične skupine. Kot ste že omenili, smo dosegli in izborili veliko v naši kohezijski politiki, kako se zadajajo cili, kakšni so cili, naprimer za eh, varovanje okolja, za mestni razvoj in tako naprej. Torej, vse to so interesi, ki presegajo strankarske in eh, skupinske razlike. Upam torej, da bomo pripravili močno in eh, kritično poročilo. Hvala. Okay, other... Hvala lepa. Nihče drug ni prosil za besedo. tako da dajemo besedo predstavniku Evropske komisije. Gospod Gilas. Je že v redu, gospod predsedajoča. Vem, da nam zmanjkuje časa, tako da bom kratek in jedrnat seveda v nekaj minutah ne morem spregovoriti o vseh vidikih uredbe Omnibus, ampak eh, naj eh, izpostavim samo nekatere najpomembnejše točke. Najprej nekaj v zvezi z eh, splošnim pristopom do enostavitve. Gospa Krijel je govorila o tem. Torej, mi smo skušali identificirati specifične, specifična ciljna področja, eh, kjer bi lahko dosegli bistvene spremembe že sedaj v tem obdobju od leta 2014. Uredba Omnibus ne želi poenostaviti procesa programov, ki so se že začeli. To ne bi bilo smiselno. Mi smo razmislili o tem, kako bi eh, lahko poenostavili rezervo za uspešne rezultate, recimo, kaj ti tega v tem trenutku še ne izvajamo. Se pravi, smo sredi programskega obdobja, In zato smo skušali sprejeti takšne ukrepe, s katerimi ne bi spodkopavali programov ali postopkov, ki so jih države članice že začele. Torej ne gre za to, da bi želeli vse skupaj sredi obdobja postaviti na glavo. Velika večina predlogov poenostavitev samo dodaja možnosti. Na ta način dajemo programom možnost, da uporabijo spremenjena eh, ali pa samo rahlo spremenjena orodja za doseganje poenostavitve. Takšen pristop smo ubrali recimo tudi pri poenostavljenih stroških, imamo različne pavšalne vsote, eh, obstaja možnost uporabe pavšalnega zneska za stroške osebja, za neposrednje, za neposrednje, posredne stroške. Skratka, ti predlogi dajo možnost, eh, da se eh, upravljalci programa prilagodijo okoliščinam. No, o enem vidiku programov ste že eh, spregovorili. Če gre za znesek pod 100 tisoč evrov, je obvezno poročati o stroških, o neposrednih stroških. Ehm, da to smo eh, sprejeli zaradi dogoročnih pritožb, zaradi prekomernih ehm, administrativnih stroškov. Manjši projekti so se pogosto vsega, pritoževali zaradi stroškov, ki so jih imeli z izvajanjem programov, zaradi administrativnih stroškov. Včasih so celo porabili več stroškov za revizijo, kot pa, za, kot pa je bil, bila vrednost celotnega programa. Sedaj smo torej eh, poenostavili te postopke poročanja o stroških. Ehm, v to vključujemo vedno več programov, vedno več držav članic. Za te manjše, strajek, za te manjše uh, projekte, smo se odločili za tako imenovano avtomatsko uporabo. In na ta način smo poskrbeli za poenostavitev. Nekoliko me, skrbi, uh, me skrbijo ta prehodna obdobja. Če je to prehodno obdobje predolgo, potem dejansko ne gre za prehodno obdobje, gre samo za neko razširjeno možnost in to ni bil naš namen pri spremanju tega ukrepa. Še nekaj besed o odnosu med uh, skladi in EFSI-jem. Očitno vaš odbor to vprašanje zelo skrbi. Torej, najbolj neposreden odgovor bi bil ta, da je treba poskrbeti za nekaj dodatnih elementov, zato da bi ustrezno uredili odnos med tema dvema inštrumentoma, oziroma med EFSEM in pa med skladi. Ko smo se odločali v sodanjem programskem obdobju, ECA še ni bilo, sedaj imamo tam pomemben investicijski instrument in smiselno je eh, v zvezi s tem pregledati tudi našo zakonodajo, zato da se vprašamo, kako je lahko, kako bi lahko kar najbolje izkoristili ta oba vira financiranja, kako bi lahko med seboj uskladili, dopolnili. Eh, mislim, da je vsekakor smiselno si ogledati te možnosti. Drugič. Eh, treba zagotoviti komplementarnost, ko gre za evropski proračun, to velja za razno razne sklade in to je smiselno tudi za vidika EFSI-ja recimo. Um, Evropska investicijska banka lahko s pomočjo EFSI-ja podpre recimo več projektov, to omogoča tudi več vzvoda eh, na nacionalni ravni. Iz tega vidika je povezovanje teh dveh instrumentov smiselno, ampak o tem nekaj več besed kasneje. Gospa Kril, v zvezi z vašim vprašanjem o davku na dodani vrednosti, prepričan sem, da gre tukaj za nepovratna sredstva v neposrednem upravljanju. To torej ne vpliva na uh, tisti del skladu, ki je v deljenem upravljanju. Lahko pa to preverim. Um, in um, na koncu bo želel povedati samo še to, da želimo, da bi um, kar se da hitro sprejeli ta predlog. Eh, v našem interesu je, da bi ta predlog sprejeli kar se da hitro tako da bo imel določen učinek že v tem programskem obdobju. Torej, pripravljeni smo na kakršno koli izmenjavo stališč, eh, lahko vam damo na voljo informacije, eh, torej za karkoli se lahko na nas obrnete. Hvala lepa, gospa Krel. Hvala. No, eh, meni to, kar ste povedali, ni bilo veliko pomoč, kajti tista pomembna vprašanja, ki sem jih uh, zastavila, uh, je, gos, je predstavnik komisije enostavno preslišal. Povedal samo, da je moja analiza dobra. No, dobro. Uh, sama bom si prizadevala za to, da bi pripravila kar najboljši predlog. Uh, upam, da bom pred predstavitvijo odbora se lahko o tem pogovorila tudi z zaporočevalci v Senci. Vesela sem, da smo v glavnem Eh, se strinjamo, ko gre za vprašanje poenostavitev, tukaj treba priti do hitrih odločitev. Morda bi lahko o določenih političnih vidikih se ogajali ločeno, torej lahko bi eh, ta najbolj spolna politična vprašanja vzeli iz tega svežnja um, na ta način bi tudi najlažje uredili to vprašanje uh, sinergiji z EFSI-em. Morda bi se komisija tega lahko lotila v ločenem predlogu, to bi vsem skupaj prihranilo veliko časa in energije. Uh, zdi se mi, da bi bil možen takšen kompromis, ampak dobro, to je ta to je takšna ideja, ki se mi je pravkar tukaj na mestu porodila. Eh, seveda bi se o tem še morala mm, posvetovati z poročevalci v senci. No, vse, o čemer sem govorila, je v glavnem zajeto v 165. členu. Tukaj je tudi določena izkušnja pristojnost našega odbora, no razen, eh, ko sem govorila o TDV-u. in to seveda sovpada tudi z poenostavitvami, ki so predlagane v finančni uredbi. Eh, če gre za uh, eh, navskriže pristojnosti, pa se moramo s tem seveda uh, posebej ukvarjati. No, ampak, ko gre za področje poenostavitev, pa v našem odboru že prav gotovo dolgo čakamo na ustrezen predlog, Zato se bomo še naprej prizadevali. Prizadevala se bom zato, da bom pripravila kar najbolj uravnotežen predlog eh, čez dva tedna. Hvala lepa vsem. Thank you. Thank you very much. Uh, I, I close the discussion. Hvala lepa. S tem smo zaključili to razpravo. Prav gotovo lahko računate na podporo našega sekretarjata pri pripravi eh, sestankov, zaprčevati v senci in tako naprej. E, še kaj pa točko razno? Ne. Potem pa lahko, vam lahko sporočim, da bo, naš nasled, da bo naša naslednja seja potekala v ponedeljek 6. februarja od treh popovdne naprej. Zaključujemo z eh, javnim delom feje. Tisti, ki niste vabljeni eh, na sestanek koordinatorjev, lahko sedaj prosim zapustite dvorano. Dovolite mi, da se tudi zahvalim tolmačem. Tolmačenje vam je na voljo do 6.30 minut. Nadaljujemo z sestankom koordinatorjev. Hvala. No, I...